stop. 8. oktobra smo prekinili zasedanje, zdaj ga pa nadaljujemo. Tiba, kole Kolegice in kolegi. V imenu Evropskega parlamenta obsojam bombne napade v Ankari